So, liebe Kollegen. Spoštovane kolegice in kolegi, ura je 4 minute čez četrto. Rad bi odprl prvo sejo odbora regiji v prvem sk novem sklicu parlamenta. Najprej bi vas rad vse prisrčno pozdravil. Rad bi pozdravil najprej tiste, ki so pet let v odboru regij opravljali odlično svoje delo in potem pozdravil še tiste, ki so prvič v tem odboru kot polnopravni člani ali nadomestni člani. Gre za zelo pomemben odbor, pomemben zaradi tega, ker je odbor regij po mojem mnenju, zelo pomemben odbor, ker odločamo o velikem deležu evropskih sredstev. Pokriva tudi celo paleto političnih skupin. Takšne so bile moje izkušnje v tem odboru v zadnjih petih letih. Posvečali smo se predvsem najpomembnejšim vprašanjem, na področju teritorijalne kohezije, regionalnega razvoja in vedno nam je uspelo doseči zelo visoko stopnjo sodelovanja. To je prednost našega odbora. V tem smislu konstruktivnega sodelovanja želim vsem veliko uspeha. Sem tukaj na mestu začasnega predsedstva in zato moramo kot prvo točko sedaj izvoliti predsednika in štiri podpredsednike v skladu s pravilom številka 213 poslovnika. Najprej moramo izvoliti predsednika, potem pa na pod, gremo na izvolitev podpredsednika. moram najprej prebrati tiste nadomeste člane, ki bodo glasovali na mesto polnopravni člani. Andreja Kocolino iz skupine SD bo nadomešala gospa Elizabeta Gualmini, skupina EKR. Valdemarja Tomaševskega nadomešča Izabela Elena Kloč, v skupini GUE bo gospo Martino Mihelc nadomeščal gospod Papadimolis. Aha, je tukaj, v redu. Torej ne bodo nadomeščali. Napačne informacije sem prejel glede tega. Pri nepovezanih poslancih imamo gospo Glensi, ki jo bo nadomeščal gospod Nathan Gill. Sedaj gremo na izvolitev predsednika. Preden začnemo z glasovanjem, bi rad opozoril vse tiste, ki bodo glasovali, da morajo pripraviti glasovalne kartice. Če jih še nimate, potem prosim, da si jih takoj priskrbite, so v tretjem nastropu zraven nabiralnikov. Tisti, ki jih imate v redu, jih uporabite za to, da preverimo sklepnost našega odbora. To dosežemo z devetimi člani odbora. To smo sedaj potrdili, zato gremo kar na izvolitev predsednika odbora. Ist in... Najprej bi rad vprašal člane odbora, če imate kakšnega kandidata, bi radi imenovali kandidata za mesto predsednika, gospa Krel. Imamo težave z glasovalno napravo. Bi lahko zaprosila tehnično osebe, da mi priskočijo na pomoč. Mogoče se lahko sedete na drugo mesto. Tako bi zadevo rešili. Torej, da prošam skupino GUE, da imenuje kandidata. Rad bi imenoval gospoda Maržija za mesto predsednika odbora. Junus Omarji je bil polnopravni član in podpredsednik tega odbora v prejšnjem mandatu. Prihaja zato kar Union in je močen zagovornik kohezijske in regionalne politike. Najlepša hvala. Sedaj bi rad prosil gospoda Omrđija, mm, da potrdi, da se strinja. Seveda se strinjam s tem. Torej, Potrjujem, da ste pravnopravni član in potrjujem tudi, da ste podpisali izjavo o finančnih interesih in tudi kodeks o primernem ravnanju. To smo prejeli. S tem je kandidatura potrjena. Bi rad še kdo imenoval kakšnega kandidata? Ne. Sedaj lahko potrdimo predsednika za aklamacijo. Če se strinjate s tem, da potrdimo kandidata za mesto predsednika, potem ga prosim potrdimo za aklamacijo. Iz vsega srca čestitam kolegu Omarđiju za izvolitev in mu prepuščam mesto predsedujočega odbora. Izvolite.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 Ta odbor je dejansko odgovoren za solidarnost, kar je v središču te evropske ideje. Upam, da bom lahko računal na vašo podporo. Prepričani pa ste lahko, da vam bom vsem prisluhnil, vsakemu od vas v tej pomembni funkciji, ki mi je bila danes zaupana. Imamo zelo eh, pomembno delo, ki nas čaka. Začeli smo z delom že v prejšnjem mandatu, dobro smo sodelovali z Evropsko komisijo in eh, tu se zahvaljujem komisarki Kretu. Zlasti pa smo dobro sodelovali tudi znotraj Evropskega parlamenta, oblikovali dobra stališča in s tem delom moramo nadaljevati. Sedaj pa bomo morali kar hitro nadaljevati. Ob eh, pol petih moramo namreč eh, zapustiti dvorano. Sedaj bomo nadaljevali z izvolitvijo prvega podpredsednika. Kandidati in nadomestni člani so bili že uh, navedeni mislim, da ni eh, polnopravnih članov, ki bi eh, jih danes tu nekdo nadomeščal, zato lahko začnemo kar z napovedjo kandidature za prvega podpredsednika. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Pridružujem se vam pri pozdravu vsem novim kolegom in kolegicam. Um, in prav tako pozdravljam tudi vse, ki so bili ponovno izvoljeni. Čestitam vam za eh, to pomembno eh, delo, ki ga, bodo, ki ga boste opravljali. Predlagam gospoda Hertmana eh, kot prvega podpredsednika. Mislim, da bo zelo dober podpredsednik, v to nimam dvoma. Bil je državni sekretar za regionalni razvoj, uh, in um, skozi celotno kariero se je ukvarjal z uh, regionalnim um, razvojem in pozivam kolege, da zanj glasujejo. Hvala lepa. Imamo še kakšno drugo kandidaturo? Ne vidim drugih kandidatov in po istem postopku mislim. Da lahko izglasujemo uh, kandidaturo kolega, če se sam seveda s tem strinja. Ja, se strinjam. Odlično. In prosim, da se mi pridružite tu na govorniškem odru. le président provisoire a rappelé. Torej, začasni predsednik eh, je že govoril o pravilih, ki veljajo za uh, izvolitev uh, podpredsednikov, zlasti uh, člen 213. Uh, člen 213 pravi, da eh, predsedstvo ne more biti eh, sestavljeno iz samih moških ali samih žensk ali iz članov, ki prihajajo iz iste države, članice. Kolikor sem obveščen, eh, obstaja kar precejšnje tveganje, da naše predsedstvo ne bo spoštovalo eh, enakosti med moškimi in ženskami. Iz tega razloga predlagam, da glasujemo o drugem, tretjem in četrtem podpredsedniku na naslednjem sestanku odbora regi. Če se strinjate, se bomo sestali 22. in 23. julija, zato da bomo še naprej glasovali in tako prišli do uh, končne sestave predsedstva. Trenutno imamo dva člana, kolega Heltman in pa sam, tako da odbor že lahko deluje. Entschuldigung se opravičujem. Zato, da sem prosila za besedo in nasprotujem vašemu predlogu. Sveda vam čestitam za izvolitev. Mislim, da lahko izvolimo drugega in tretjega podpredsednika, kajti tehnično je to izvedljivo. Mislim, da tukaj ni nobenega kriterija, ki bi izključeval to možnost. Tako bi lahko vsaj malce napredovali. Na področju izvolitev. Dobro, dajem besedo koordinatorju. Hvala lepa in čestitke, gospod predsednik. Tudi sam bi predlagal, da nadaljujemo z volitvami. Hvala lepa mislim, da če uh, malce počakamo, bomo imeli več časa, več manevrskega prostora, da najdemo uh, kandidate, ki bodo ustrezali vsem našim pravilom. Odgovornost uh, za to, da imamo uh, ženske v. Uh, V tem predsedstvu je odgovornost nas vseh in zato predlagam, da počakamo s temi volitvami. Eh, <clears throat> come gruppo ID Identità e Democrazia, come quarto vicepresidente. Hvala lepa. Kot eh, skupina, eh, četrta največja skupina, mi za četrtega podpredsednika predlagamo gospod Donato, ki je ženska, če se ne motim. Tako ne morete reči, da ni ženska ampak eh, no, je pa v naši skupini. Um, torej, je članica skupine Identiteta in demokracija, ampak je uradna kandidatka in je ženska. Très bien. Je pense. Dobro mislim, da obstaja visoko tveganje, ne prepričanje, ampak visoko tveganje, da bo predsedstvo sestavljali, da bodo predsedstvo sestavljali samo moški, glede na kandidature, ki bodo predstavljene. In veste, da bo v končni fazi naš, naše predsedstvo morala potrditi konferenca predsednikov. in na ta način uh, lahko tvegamo, da uh, naše predsedstvo ne bo potrjeno. Vem, kakšni so odnosi med različnimi skupinami. Prav gotovo ni bilo dovolj časa, da bi se znotraj skupin našle verodostojne rešitve in da bi se tudi skupine med sabo lahko bolj poglobljeno o tem pogovorile. Uh, prosim, da ne bremenimo današnjega glasovanja s prevelikim tveganjem, zato uh, bi želel in odločil sem se, da uh, počakamo s tem eh, glasovanjem, sicer lahko pride do tega, da bo naše predsedstvo zavrnjeno. Zato, ker si, si želimo tesno sodelovanje v naslednjih petih letih, umikam svoj predlog in eh, se strinjam z vašim predlogom. Hvala lepa. No, to je čisto vam podobno in prepričan sem, da nam bo ta duh pomagal tudi najti zelo hitro dobro rešitev. Dajem besedo še kolegi, potem pa bomo končali. Gospod eh, predsednik, jaz bi res želel, da se glasuje o tretjem in četrtem kandidatu. In še enkrat ponavljam, imamo kandidatko. Z veseljem smo eh, potrdili eh, zaklamacijo predsednika in podpredsednika in ne vem, zakaj ne moremo tretjega in četrtega podpredsednika na isti način izvoliti. Mislim, da sem bil dovolj jasen in mislim, da lahko končamo s to sejo in se ponovno vidimo 22. in 23. julija.